herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! hiermit spoštovani kolegi in kolegice s tem ponovno začenjamo z zasedanjem ki je bilo prekinjeno devetnajst februarja dva tisoč devet spoštovani kolegi Govoril bom v imenu države, v katerem se je zgodil ta grozni incident. Kolegi, zagotovo ste že slišali o žalostni novici o napadu na vojaško postavo na Severnem Irskem, kjer sta umrla dva vojaka, Saper Mark Quincy iz Birminghama in Saper Cengiz Azimkar iz